deset podpisniki besedi ve eh, Patiken in Octavia Sarbo, ki eh, podpirajo prepoved eh, izvoza in posta, zbrano je dovolj podpisov v skladu z 123. členom poslovnika. Nen, ustrezno bomo o tem obvestili v zapisniku. Potem imamo um, ustno izjavo 62-2010, podpisniki uh, e, Sensin uh, e, Takula Kelly za uh, podporo um, Evropske unije za uh, Eh, večji eh, za, za osnovne športe. V skladu z 123. členom poslovnika bomo tudi to ustrezno objavili in navedli eh, podpisnike. Gospod Kelly ima na Gospa Kelly ima na voljo 30 sekund. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Uh, v imenu sopodpisnikov Ivo, Iva Beleja, gospoda Takule, gospod Hannibal in ostalih se zahvaljujem vsem poslancem in poslankam, ki so podpisali to deklaracijo, to izjavo. In, eh, Več kot 50 odstotkov podpisnic je bilo žensk, zato se vsem zahvaljujem za eh, vašo podporo. Eh, zahvaljujem se tudi kolegom, ki so opravili veliko dela na tem področju in vsem za božič želim veliko zabave in veliko športa. Hvala lepa. Potem imamo še ustno izjavo 71.2010 eh, podpisniki Thompson, Line Figueiredo, Deli in Protasjevič. Gospod Deli ima uh, besedo. Gre za uh, strategijo Evropske unije za